Eh, so pa druga področja, kjer ni bilo toliko napredka doseženega in eh, tega ne moremo oporekati le vam, gospod Juncker. Vemo, da ste si prizadevali kot velik evropeist za evropske projekte. Evropa torej mora nadaljevati boj proti nacionalizmu. Evropa je projekt mi miru in trdnosti in mi se moramo uh, eh, zauzeti, da bomo vaša prizadevanja nadaljevali in uresničevali še vnaprej. Hvala, predsednik Čološ, imate besedo. Gospod predsednik komisije, dragi Jean-Claude, izkoristil bom ta pomemben trenutek, da se vam zahvalim ne samo za vaše delovanje na čelu komisije, ampak tudi za vašo kariero prepričanega evropejca. Dali ste številne lekcije tega, kaj pomeni biti pravi evropejec in zato se vam zahvaljujem. V času vašega mandata je bilo potrebno obrniti stran v finančni krizi, se soočiti z brexitom in migransko krizo. Ohranili ste evropsko enotnost in eh, Mislim, da smo vsi soglasni, ko se vam za to zahvaljujemo, kajti to je tisto, kar je v Evropi najbolj dragoceno. Eh, ne, nekateri so označili vašo komisijo kot komisijo zadnje priložnosti. Uh, ampak protievropejci niso uspeli zabeležiti tistih rezultatov, na katere so računali. In eh, dobrobit državljanov je ostala v ospredju. Zdaj pa upam, da bo sledila komisija nove priložnosti. Mrsika je bilo doseženega v zadnjih letih. Uh, v teh letih, ko ste bili ravno vi na čelu komisije. Lahko bi navajal številne primere, ampak ustavil se bom pri Junkerjevem načrtu, o katerem mislim, da nismo dovolj govorili. Eh, na začetku ga je mrsik kdo kritiziral, eh, zavračal, ampak številnim je pokazal, eh, kako so mala in srednje velika podjetja lahko obraz Evrope eh, in kako lahko zdaj lažje izvajo inovativne projekte. V samem začetku ste se zauzemali za politično komisijo, kot ste omenili. In pravzaprav je, se je izkazalo, da bi morda morali biti še bolj politični, kajte ravno s politikami se najde eh, evropske rešitve za evropske probleme. Eh, ustrajali ste pri okrepljenem eh, dialogu med institucijami in silami v Evropi, da bi eh, prispevali k dobrobiti Evrope, ki je v spredju vaše pozornosti. Najlepša hvala, gospod Jean-Claude Juncker, najlepša hvala vaši komisiji, da ste pokazali in dokazali, kaj pomeni, da Evropa dela za Evropo. Hvala. Najlepša hvala, predsednik Lamberts, imate besedo. Gospod predsednik, dragi Jean-Claude, v imenu zelenih bi se vam rad zahvalil za zadnjih pet let delovanja. Glasoval sem za vas kot eh, predsednika Evropske komisije in pod vašim vodstvom je eh, vaša država sicer postala davčna oaza, ampak eh, morda so tisti, ki najbolj poznajo težave, tisti, ki tudi najbolje najdejo rešitve. In lahko priznamo, da v času vašega mandata smo zabeležili napredek na področju davčne pravičnosti. Obstaja pa tu še ena velika ovira. Neumajnost držav članic, ki zavrača kakršnokoli davčno harmonizacijo. E, te od, ovire vam ni uspelo uh, eh, premustiti. No, če sem iskren, uh, kot uh, prepričan socialni demokrat, uh, uh, veliko razmišljam. Pravzaprav pripričam demokrat, veliko razmišljam o davčni pravičnosti in o tem, kaj pomenijo tudi socialne pravice v bistvu Evrope. Uh, in uh, vi ste uh, v času vašega vladanja sprejeli drugačno tolmačenje uh, pakta za rastni stabilnost, ki je postal nekje vmes gluh in slep za potrebe ljudi. Ampak vaša komisija ni naredila nič za to, da bi Evropa našla uh, Eh, kolektivni odgovor na eh, težavo migraciji. Eh, svet je pravzaprav zavračal sprejetje kakršnih koli rešitev, in uh, trmasto ustraja pri evropski trdnjavi. No, uh, socialni elementi v vašem delu so uh, očitni, ampak naša skupna uh, hiša vendarle gori, gori zaradi podnebne krize, zaradi manjkajočih virov, ki nam jih zmanjkuje. In eh, tudi sporazumi o prosti trgovini, ki so trenutno v veljavi, vodijo k temu. Eh, Eh, tako da eh, ne vem, če je dovolj, da govorimo o trgovinskih sporazumih. Potrebujemo eh, okoljske in podnebne norme, ki pa so trenutno ne ravno številne, pa še te nezavezujoče. Spri, prispevali ste k sprejetju nekaterih prostotrgovinskih sporazumov, zagovarjali kmetijsko politiko, ki ni skladna z okoljskimi in podnebnimi cilji, ampak kljub obljubam, ki ste jih dali pred petimi leti, ste eh, popuščali, ko gre za endokrine eh, motilce, ko gre za gensko spremenjene organizme. Eh, popuščali ste velikim korporacijam. Po eni strani ste se borili za zaščito poslovne skrivnosti, ne toliko pa za zaščito zvižgačev, kar pove veliko. Uh, Eh, torej, moji spomini na zadnjih pet let so mešani. Šlo je za neko eh, tranzicijsko komisijo, ki se ni uspela v celoti soočiti z vsemi izzivi, s katerimi smo eh, soočeni v teh dneh. Rezultati majskih volitev so postavili vaš način dela pod vprašaj na srečo. Eh, in ljudstvo je pokazalo, kaj želi. Eh, vendar pa, eh, kot vi, se tudi mi želimo boriti proti nacionalnim silam, ki temu nasprotujejo. Naslednja predsedstva sveta in naslednja komisija bodo morali poskrbeti za drugačen svet, kajti tisto, kar pravzaprav želimo mi vsi, je eh, nekako spraviti eh, vse evropejce z eh, idejo Evrope kot prve in največje nadnacionalne demokracije. Najlepša hvala. Hvala, hvala predsednik Zanni. Hvala, predsednik. Predsednik Juncker, pred petimi leti, ko ste se predstavili v tej dvorani, sem izrazil Veliko zadržkov glede tega, ali ste vi res prava beseda za to evropsko prenovo, ampak ostanimo v tem dvomu, ampak lahko rečem po teh petih letih, da je ta dvom postal prepričanje. Vi nam zapuščate Evropo v slabšem stanju, kakršno ste prijeli pred petimi leti. Evropo, ki je razklana, šipka, bolna ki ni zmožna najti odgovorov na sodobne izzive in na tri glavne probleme, ki, eh, katerih rešitev si evropski državljani želijo, in sicer uravnavanje tokov, begunskih tokov, eh, vprašanje gospodarske rasti in vprašanje notranje varnosti. Vaša komisija je v teh petih letih bila neuspešna pri zasledovanju vseh treh teh treh ciljev. Vzrokov pa ne kaže iskati znotraj teh institucij, izven teh institucij. Vzroki so v napačnih politikah, ki ste jih vodili in ki ste jih tudi podedovali od prejšnje komisije. Govorili ste o domnevnih uspehih vaše komisije, govorili ste o eh, rasti, ampak ta rast je zadušljiva. Evropa izgublja eh, svojo zagon ob rasti drugih velikih sil na svetu. Eh, številna evropska podjetja so propadla ali ne in ne delujejo več. Govorili ste o vašem naložbenem načrtu, da, ki naj bi prispeval k 140 milijardam več naložb, ampak vi ste tukaj obljubili 350 milijard naložb in zato ne vem, ali bi lahko samo 50 odstotno uresničitev vsega, kar ste obljubili, smatrali za uspeh. Ne vem, če so vsi evropski državljani res zadovoljni, zadovoljni s tem, da boste sedaj uživali, eh, krepko penzijo, saj je teh petih let, eh, komisije pod vašim vodstvom bilo najslabših let v zgodovini Evropske unije. Je pa dejstvo, da lahko naslednja komisija deluje še slabše in to gotovo ni dobra novica za evropske državljane in mi se bomo morali zauzemati za to, da bi te napake, hude napake, ki ste jih naredili v teh petih letih, eh, ostale tu in da se ne bi ponovile. Hvala. Gospod Legutko. Uh, uh, Najlepša hvala. Gospod predsednik Juncker, najprej bi, eh, se vam rad zahvalil za zavezanost k javni, eh, službi. Pohvaliti je potrebno vaše delo in tudi delo vaše celotne ekipe. Zavzemali ste se za to, da se ukrepi notranji trg, povečali ste varnost dobave energentov in eh, izboljšali vzvode v našem gospodarstvu. Pripravili ste dober načrt za krepitev majhnih in srednji velikih kmetij in tako naprej. Gre torej za dobre pobude, ki jih je vsekakor potrebno omeniti v tem kontekstu. V času vašega mandata pa smo žal doživeli tudi prenekatera razočaranja. Izgubili smo eno izmed največjih držav članic, eno državo članico, ki je imela veliko vpliva tako interno kot tudi eh, izven Evropske unije in to je vsekakor veliko zgodovinsko razočaranje vi pa ne prevzemate odgovornosti za to, pa mislim, da bi morali. Skrbi pa me tudi naslednje. Izstop Združenega kraljestva ni uspodbudil nekega obdobja razmisleka, pa bi moral. Razmisliti bi morali o tem, zakaj se je to zgodilo, zakaj je prišlo do izstopa. Gospod Barnier je sicer govoril malce prej o tem da potrebujemo nek razmislek o tem vprašanju. Ampak sam sem pričakoval, da se bo to zgodilo že pred izstopom Združenega kraljestva, ne šele potem. Namesto tega pa smo dobili politiko, ki je samo še povečala razlike med državami članicami in okrepila težave v Evropi. Vaša komisija, gospod Juncker, je na nek način preganjala demokratično izvoljene vlade po vsej Evropski uniji in to se mi zdi nedopustno. Seveda je zaradi tega prišlo do šokantnih dvojnih standardov. Pri nekaterih državah članicah ste ustrajali glede tega, da je potrebno spoštovati pravila, druge države članice pa so si lahko privoščile to, da so ne spoštovala eno pravilo za drugim. Določene države članice so dobile usiljena pravila, kljub temu, da voljivci za to niso glasovali in tega niso podprli, ter tega niso želeli. Evropska unija bi morala države in državljane združevati, ne pa jih samo še dodatno razdruževati. Žal mi je, gospod Juncker, ampak eh, vaša komisija je prva, ki je razdvojevala ljudi bolj, kot pa bi jih združila v svojem mandatu. Predsednik Obri, imate besedo. Gospod Juncker, kako eh, naj potegnemo bilanco, ne da bi omenili dav, vse davčne škandale, ki so nas eh, pretresali v zadnjih letih, Panama Papers, eh, LuxLeaks eh, in vi v svoji državi ste celo prispevali k temu, eh, čeprav Luksemburg v očeh Evropske unije ne velja za davčno oazo. Eh, No, stopili ste na čelo komisije in kljub prizadevanjem številnih komisarjev eh, eh, ste postali pravzaprav eh, Monsanto, namesto da bi ustavili uporabo pesticidov. No, veliko je stvari, ki ste jih omenjali, pa ne dosegli, naprimer evropska zagotovljena plača ostaja iluzija. Eh, in eh, tu so številni eh, sporazumi, ki ste jih kljub v nasprotju s temi načeli sklenili z številnimi državami. 16 eh, tisoč ljudi je utonilo v eh, sredozemlju in to bi moralo sramotiti Evropo, ki želi postati trdnjava. Eh, še vedno naš parlament nima zakonodajne pobude, kar upam, da nam bo prinesla naslednja komisija, ampak pravzaprav vi ste govorili o tem, da nimamo demokratične izbire proti evropskim pogodbam, pravzaprav pa bi moralo biti ravno obratno. Ne bi bi smeli imeti evropskih pogodb brez demokratične odločitve. No, eh, tekom vašega mandata ste služili trgom eh, na mesto ljudem in državljanom, ampak eh, glede na to, da ste pripričan zagovornik socialnih pravic, vam želimo Eh, prijetno upokojitev in imamo tudi darilce za vas, eh, kajti ko se vrnete v svojo državo, upam, da eh, boste uživali v tem darilu, ki vam ga poklanjajo vse multinacionalke, ki ste jih podpirali v svojih prizadevanjih za davčno oazo. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Predsednik Juncker, vaš mandat mandat vaše komisije je prišel do konca, zdaj je čas za pregled in za sprečevalo. Žal nimam uh, časa, da bi vam za vsak posamezen predmet dala oceno, saj bi bilo zelo veliko negativnih ocen. Ampak pogledajmo, kakšno dediščino puščate. Naložbeni načrt, Junkerjev načrt, načrt, ki ne stavi na eh, neobli, neobnovljive vire, na obnovljive vire energije in na energetsko učinkovitost, ravno obratno. Uh, Eh, ampak eh, Med projekti, ki so bili odobreni leta 2017, jih je veliko vezanih še vedno na fosilna goriva. Ali dejansko nameravate na ta način um, sprožiti energetsko prenovo? Um, potrebne ukrepe, s katerimi bi se zoprestavili podnebnim spremembam, um, ste um, zaustavljali. In uh, zato je jasno, da se mladi združujejo na cestah in, uh, in protestirajo. Na to biljon evrov za um, boj proti podnebnim spremembam. To pri takem delovanju sploh ne more biti dovolj. Poleg tega je dvome nad eh, delovanjem te komisije izrazilo tudi računsko sodišče. Eh, zato se tudi sama sprašujem, ali za zeleni načrt dejansko imamo dovolj eh, sredstev, saj bi za uresničitev takega zelenega dogovora potrebovali predvsem prave naložbe, ne pa takih papirnatih naložb v Junkerjevem stilu. Izvolite besedo na, za konec te razprave. Ja, dovolite mi, da se zahvalim vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi. Še zlasti tistim, ki so izrekli tudi pohvalne besede na moje delo in zato vabim pre, gospod Zanja naj bolje uh, eh, prouči vire, ki jih ima na voljo, saj so bile njegove izjave povsem napačne. Hvala. Gospod Juncker, hvala članom komisije, da ste tukaj. Hvala za vaša prizadevanja in za zauzemanje za ohranitev evropskega ideala. Zato sprejmite izraz našega spoštovanja in hvaležnosti za delo, ki ste ga upravili in za uh, to, kako ste se posvečali Evropski uniji. Hvala. Eh, hvala lepa za trenutek prekinjamo zasedanje nato pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Spoštovani kolegi, prosim, če se lahko posedete, da lahko začnemo z glasovanjem. Tako. Nekaj obvestil za začetek, odbora Ekon in Envi sta se odločila, da bosta pred prvim branjem v svetu začela z medinstitucionalnimi pogajanji v skladu z pravilom 27 poslovnika. Stališče, ki je bilo sprejeto v parlamentu in ki predstavlja mandat za ta pogajanja, je na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja, bo pa tudi na voljo naslov, kjer lahko to najdete v protokolu. Tako sedaj pa začnemo z glasovanjem. Najprej poročilo kolegice Blinkevičute glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za poimensko glasovanje, lahko glasujete. Is this no? No. Can I close? Ich schließ. Ich schließ. Glasovanje je zaključeno. can i see now? sprejeto. nadaljujemo kar z naslednjim poročilom. to je poročilo kolega davisa glede ribiške politike. tudi tukaj poimensko glasovanje glasujemo. Ah, this is done. Okay. ich schließe die ab glasovanje je zaključeno auch das poročilo je sprejeto nadaljujemo poročilo kolega van overfelta glede proračunskega načrta za leto 2020 tudi tukaj poimensko glasovanje glasujemo schließe die Abstimmung. Zaključujem glasovanje. Poročilo je sprejeto. Za konec pa še glasovanje po nujnem postopku. To je prosil odbor za promet in turizem poimensko glasovanje. Glasujemo. schließe die Ab Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Vsem skupaj se najlepše zahvaljujem. Die Sitzung. Seja je prekinjena do 3. ure popovdne.